Good afternoon, colleagues. Uh, for an next. Dan, kolegice in kolegi, danes uh, na našni, današnji seji, torej 1. Marja, marca, bo sestane koordinatorjo od 12 do 13.30 in takrat boste lahko um, se srečali z Elke König, um, upravnega odbora za reševanje in senacijo bank. Torej, ta seja bo potekala tudi po spletu, pri, prosim, pridite v čim večjem številu. Danes um, bomo obravnavali najprej MSP-je, potem se bomo ukvarjali s trgovci z blagom in potem še s stopnjami DDV. Najprej dobi besedo Otmar Karas, ki se ukvarja z dostopom do financiranja za MSP in gospod Karas ima na voljo 10 minut. Gospe in gospodje, dragi predsedujoči, ni prvič, da smo pripravili poročilo o financiranju malih in srednje velikih podjetij. Poročevalec Debarka je v dvorani, on je nazadnje pripravil takšno poročilo. Danes vam želim na kratko predstaviti težišče mojega poročila. Mislim, da je treba najprej ugotoviti, da so vsi projekti zadnjih let um, bili usmirjeni v krepitev MSP-ja. To smo povdarjali tudi pri IFSI-ju in tako naprej. MSP-ji so še vedno tisti najbolj odločiln vijak v evropskem notranjem trgu za ustvarjanje delovnih mest, rast in zaposlovanja. Zato moramo tudi za prihodnost zagotoviti, da pri vsakem zakonu pomislimo tudi na posledice ustreznega zakona za realno gospodarstvo. Vedno spet smo zahtevali, da se komisija ne ukvarja samo z boljšo zakonodajo, temveč da tudi pri aktu za, sma, za mala podjetja si prizadeva za to, da se ugotovijo posledice za mala in srednje velike podjetja. In komisija je pozvana, da skupaj z ISMO in z eh, SSM-om eh, si ogleda regulatorne predpise, kaj je vidno bolj. Vidimo, da preko delegiranih aktov in preko eh, določb v zvezi z nadzorom se interpretirajo zakonske določbe in včasih se interpretirajo celo v nasprotju s prvotnim namenom. In razen tega moramo seveda tudi upoštevati, da obstaja velika raznolikost MSP-jev v celotni Evropi. In zato so potrebne različne možnosti za financiranje MSP-jev v vseh fazah življenjskega ciklusa, od Eh, faze zagonskega podjetja do eh, prehuda podjetja na naslednjo generacijo. Potrebujemo pri, eh, torej, takšne instrumente financiranja, ki ustrezajo vsem MSP-jem. Torej, faktor za podporo MSP-jev, ki smo ga uvedli z Bazlom 2, ta faktor je treba upoštevati tudi pri novih inštrumentih financiranja in priznati moramo, da so klasična posojila še naprej klasični instrument financiranja MSP-jev. Kljub eh, uniji kapitalskega trga ne bomo prešli takoj z ene skrajnosti v drugo skrajnost, temveč potrebujemo um, zdrav in stabilen bančni sektor za trajnostno rast in eden od uh, odločilnih ukrepov za podporo MSP-jev pri <clears throat> zagotavljanju posojil je podaljšanje faktorja za podporo MSP-jev. MSP niso zadolžili te krize, vendar zelo trpijo zaradi zmanjšanja možnosti financiranja, bolj kot velika podjetja. Zato je faktor za podporo MSP-jev pošten in tudi potreben ukrep za olajšanje financiranja, eh, financiranja MSP-jev in komisija je pozvana, da ta faktor zasidra na trajnosten način in da ga vedno spet tudi valorizira. Poleg tega je pomembno, da podjetja niso obremenjena s pretirano birokracijo. Um, Eden od pomembnih instrumentov je boljša zakonodaja, vprašanje sorozmernosti je prav tako pomembno, tako da eh, bomo imeli tudi jasne opredelitve. Potrebujemo pa tudi alternativne možnosti financiranja MSP-ov ob eh, posojilih, ob kreditih. Eh, Neobhodno potrebno je, da razvijemo evropsko kulturo pripravljenosti za prevzim tveganja in za eh, izkoriščanje kapitalskih trgov. Zato je treba to poročilo videti tudi v sklopu razprave o um, Unij kapitalskega trga in poročilo, ki ga pripravljamo za kapitalsko unijo in listinjenje, to je zelo pomembno za MSP-je, kajti predvsem majhne in srednje velike banke in decentralni bančni sektor ima pri listinjenju uh, še poseben pomen. Um, osrednji ključ za to je um, finančna pismenost mladih ljudi samo kdor eh, je ustrezno usposobljen, izobražen, si tudi upa <clears throat> poskusiti novo, tudi nove finančne možnosti. Eh, koliko, kako je razvito, izobrit, razvita izobraženost eh, za finančni svet, koliko mladih pa ve, da je banka dolžna v podrobnosti razložiti razloge za zavrnitev eh, posojila in to temeljno znanje je treba posredovati mladim. Samo na ta način eh, bomo položaj izboljšali. Treba je eh, zmanjšati stroške za dostop do kapitalskih trgov. In sicer, kar zadeva vse informacije, ki jih je treba navesti v zvezi s takšnimi izdelki. In zato bom zdaj začel z zagonskimi podjetji. Ravno na področju zagonskih podjetij bo to v naslednjih letih še kako pomembno. Tu smo odvisni od tega, da eh, dobimo to bitko za najboljše ideje. In, eh, trenutno izgubljamo to bitko. 2014 e, so v Aziji zbrali več sredstev na področju množičnega financiranja kot v Evropi. In to tendenco je treba spremeniti tudi zakoni. V Evropi je situacija takšna, da so okvirni pogoji v Združenem kraljestvu drugačni kot v celinski Evropi. Potrebujemo Evropski regulatorni okvir za množično financiranje, za vzajemno financiranje in za druga, druge vrste financiranja. Za zagonska podjetja in tudi za uveljavljanje podjetja je težko videti celotno Evropsko unijo kot domači trg in v celoti izkoristiti potencial notranjega trga, kajti v vsaki državi članici veljajo drugačni predpisi. Te predpise moramo poenotiti, potrebujemo enake okvirne pogoje. Zato moramo v vsaki državi članici spostaviti um, točko vem vse na enem mestu, kjer uh, dobi, dobijo podjetja vse informacije in kjer lahko tudi opravijo vse korake, ki so potrebni za pridobitev nekega posojila. Upam, da bomo uh, da se bomo naučili iz tega. V preteklosti je bilo preveč razdrobljenosti na tem področju in eh, tudi na področju direktive o storitvah je to premalo izkoriščeno. Če bo FinTech iz Madrida lahko prenesel eh, finančne storitve v Talin in tudi v Berlin, bo um, zanimivo s podjetjem ostati v Evropi, in ne bo treba iskati sreče, podjetniške sreče drugot po svetu. Poznam veliko primerov, kjer se programsko opremo proizvede v Evropi, potem pa se podjetje odseli, ker so možnosti za financiranje ideje v Evropi, um, uh, ker te možnosti ne obstajajo in to seveda školi um, Evropi kot lokaciji za gospodarstvo. Poskusil sem v svojem poročilu opozoriti na vse te točke. Seveda je treba s predlogi sprememb um, to poročilo še dopolniti z dodatnimi ukrepi in vse kolegice in kolege vabim, da se aktivno vključijo v ta proces, tako da bomo do konca junija imeli odlično poročilo za MSP-je in za možnosti financiranja MSP-jev. Hvala. Hvala, gospod Karas. Za skupino SND je tu gospod Simon. Prosim, beseda je vaša. Hvala. Hvala in čestitam poročevalcu za to zelo stimulativno poročilo in tudi za ta upogled v to področje, kajti zdi se mi, da je to zelo pomembno področje. Ni nič v tem poročilu, kar bi S, s čimer se SND ne bi strinjala v bistvu. Mislim, da gre za nekaj skupnega. Vsi želimo v isto smer in vsi imamo iste ambicije. Mogoče gre um, za neke detajle, kako doseči cilj, kjer so razlike ampak v glavnem um, smo vsi v istem čovnu in se, se tudi trudimo za isto. Želim podati nekaj posameznih pripomp, kjer se nam zdi, da bi morali poročilo še malo izpiliti, ampak najprej neka makrotočka <clears throat> za začetek. Torej, poročilo je zelo jasno, kar zadeva financiranja, bančno financiranja. In nobenega dvoma ni o tem, da je to financiranje bilo vedno pomembno. Ampak, ko berem to poročilo, se mi zdi, da je. Yeah. Eh, da že 26 let se ukvarjamo s temi finančnimi vprašanji in vedno so te razprave enake, o vedno istih problemih. Gre za dostop do financiranja za um, podjetja te velikosti. To se ni bistveno izboljšalo v večjih evropskih ekonomijah in tudi ne v našem Združenem kraljestvu, našem Združenem kraljestvu. Zato se mi zdi, da ne glede na to, kar smo delali, moramo oceniti, da um, nekaj stvari ni uspelo. In zato moramo razmisliti o tem, um, torej če govorimo o centralnem pomenu financiranja MSP strani bank in eh, verjetno ravno ta način financiranja ne bo centralni mehanizem. Verjetno je več strukturnih razlogov, zakaj nikoli ne bo ekonomsko smiselno za banke, da um, um, iz financiranja MSP-jev naredijo velik posel, da bi to bil za nje največji posel. Zato moramo nekako razmisliti tudi o tem, kako zagotoviti financiranje MSP-jev na drugačen način. Nekaj um, načinov, in tu sem že pri uh, podrobnostih, o katerih želim govoriti, sa v Združenem kraljestvu, um, govorimo torej o financiranju posojil, um, kaj ti, da bi eh, to financiranje prevzele samo banke, to vedno ne funkcionira. Seveda se tudi vlade trudijo za ukrepe, eh, kako izboljšati to financiranje, ampak vedno ti ukrepi tudi niso uspešni. Mogoče bi lahko bolj pomagali MSP-jem s tem, da spodbujamo na področju pri razvoju podjetij, Ehm, tudi torej, eh, da potrebujemo seveda eh, tudi um, javne podpore um, za MSP-je, torej scheme z državno podporo za zagonska podjetja in zato bi se morali potruditi na vsak način tudi vlada, razen tega bi eh, lahko eh, eh, spodbujali množično financiranje, vzajemno financiranje, druge take načine financiranja, potem nove platforme za eh, financiranje eh, podjetij, business angels in tako naprej. Eh, torej vse različne oblike financiranja, ki niso bančno financiranje. Seveda s tem ne bomo rešili problema čez noč, ampak gre seveda za strateške usmeritve. Kar zadeva kreditiranje strani bank, eh, je treba zagotoviti boljše informiranje MSP-jev, tako kot je rekel poročevalec. Um, z um, um, točkami vse na enem mestu, kjer bi uh, MSP dobili vse potrebne informacije. In razen tega se moramo bolj zavedati, in to je še posebej tudi vloga parlamenta, kdo bi to naredil na mesto parlamenta, torej da se posvetimo tudi vprašanju diskriminaciji na področju financiranja. Financiranje mora biti pošteno, trg sam to ne bo zagotovil. Ampak ob koncu še enkrat najlepša hvala poročevalcu za eh, zelo dobro delo, eh, ki, eh, eh, kateremu bomo seveda tudi še prispevali. Hvala za skupino IKR. Gospod, Uz gospod Uzakar žal ne more biti tu in zato bom jaz prebral njegovo stališče. E, tudi on se zahvaljuje gospodu Karasu za opravljeno poročilo. E, mnoge ideje iz tega poročila so zelo dobre in bi jih tudi podprl. Ima pa tudi nekaj pripomp. Prvič, e, gospod Osak želi povdariti, da meni, da. E, V nasprotju z vsemi prizadevanji za poenostavitev regulatornega okvirja z MSP-jem, da z eh, novo eh, zakonodajo eh, še otežujemo delo MSP-jem, torej večja fleksibilnost, regulatorna svoboda ali če ne bi imeli nobene ureditve na določenem področju, bi to mogoče celo koristilo MSP-ju. IPEM. To bi eh, pospešilo njihov razvoj, več zagonskih podjetij bi imeli in tudi več delovnih mest. V tem kontekstu moramo pod, eh, povdariti, kako pomembno je, in to je bilo tudi že rečeno, kako pomembno je za MSP-je, da um, imajo davčne olajšave ali včasih tudi izjeme od davkov, da jim ni treba plačati davkov. To je pomembno za zgodnjo fazo. Um, razvoja podjetij, tako tudi eh, lažje si zagotovijo financiranje. Države članice bi um, morale imeti možnost, da bolj upoštevajo nacionalne eh, okoliščine. In eh, kaj ti, če imamo več zakonodaje na področju EU, bi to lahko celo oviralo tak razvoj. Eh, gospod Olzok bo posredoval tudi določene predloge sprememb eh, določenim poglavjem, naprimer 22 eh, in 23, kjer gre za možnost nadaljne harmonizacije. On ni mnenja, da bi to lahko podprl, torej kar zadeva množično financiranje potem 27 Gospod Olzok želi povdariti pomin eh, davčnih olajšav za MSP-je, potem 9 in 10, tam bi morali povdariti, da bi bilo bolje, če bi imeli več možnosti alternativnega financiranja, torej da se ne govori samo o bankah, čeprav ne moremo zanemariti vloge bank pri financiranju MSP-jev, potem pri členu 20, odstavku 20, meni, da eh, moramo obstoječi regulatorni okvir obravnavati zelo praktičnega, torej z praktičnega vidika upoštevajoč okoliščine v državah članicah. In sedmi odstavek, torej eh, podprli bomo vse eh, tiste odstavke, ki se zauzimajo za odpravo birokracije. Na vsak način pa um, se veselimo nadaljnih razprav in uh, tudi zanimivih predlogov sprememb naših kolegov. To je bilo stališče gospoda Olzoka. Sedaj pa Filip Debakar za skupino Alde. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi se želim najprej zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila, ki vsebuje veliko zanimivih pripomb in odstavkov. Bil sem poročevalec eh, zadnjega poročila na lastno pobudo, eh, ki ga je pripravil ikon o financiranju MSP-jev. In če si ogledamo sedanje poročilo, eh, moramo pri tem upoštevati tudi prejšnje poročilo, kajti svoj čas smo pripravili veliko priporočil za komisijo in to je prva točka, ki si jo moramo bolj podrobno ogledati, kajti eh, komisija je imela akcijski načrt za MSP-je in treba se vprašati, kateri deli tega akcijskega načrta so bili učinkoviti, eh, učinkovito v ehm, dejanjenju v praksi in kateri ne, pri katerih delih so potreb, je potrebna nadaljna obravnava. To poročila predvsem povdarja posojila bank. To je seveda ključnega pomena za MSP v sedanji ekonomski situaciji, ampak po finančni krizi eh, smo eh, zahtevali od bank tudi, da zmanjšajo tveganja da počistijo svoje bilance in vidimo kreditni krč v nekaterih sektorjih, predvsem se to tiče MSP-jev. V nekaterih državah članicah se je, je e, obseg e, usota e, kreditov ostala um, sicer enaka, ampak pogoji za dostop do posojil so se um, um, um, zaostrili. Eh, mislim, da moramo se zavedati predvsem tudi raznolikosti sistema in da potrebujemo celo večno eh, raznolikost. Torej, mi govorimo o eh, mikropodjetjih, o hitro raztočih podjetjih, potem o um, podjetjih s tremi, štirimi zaposlenimi in eh, o podjetjih s sto zaposlenimi. Torej, ta raznolikost je ogromna in to je treba upoštevati pri oblikovanju priporočil. In predvsem si moramo ogledati tudi um, okolje, v katerem deluje neko podjetje in v katerem zaprosi za um, posojilo. Um, um, dovoliti je treba več inovacij, tudi več. Um, tveganega financiranja, torej inovacije fintech, gr gredo zelo hitro in to je treba na vsak način omeniti. Mislim, da poročilo vsebuje nekaj dobrih elementov, sam bom poskusil vključiti še ideje, ki sem jih zdaj že um, tu navedel in treba se vprašati predvsem, kaj je bilo uh, uresničeno od tega, kar smo zapisali v prejšnja poročila in treba je seveda tudi uh, Eh, se vprašati, kako um, um, povedati komisiji, kaj bi lahko storila bolje, gospa Palomagoča. Hvala. Eh, rada bi se zdržala pri eni točki v poročilu in sicer tam, kjer se priznava, da bančna posojila predstavljajo tradicionalno najpomembnejši vir financiranja za majhna in srednja podjetja. Tam je tudi poudarjeno, kako pomembno vlogo imajo Eh, banke eh, s, posebnimi, s posebnim lokalnim znanjem, ki so tudi povezane z MSP-ji. Pri tej točki se želim eh, zadržati, kajti zdi se mi pomembno in na ta način tudi priznamo, da politika komisije škodi kreditnemu modelu za majhna in srednja podjetja, kakršen je ta bil v preteklosti. Problemi financiranja MSP-jev niso problem. Uh, modela posojanja, ampak gre za banke in za večjo nestabilnost eh, financiranja v gospodarstvu. Predlogi iz bančne unije, ki so bili vključeni tudi pri reševanju bank v Španiji, eh, naprimer eh, varčevalne hiše so bile s tem ukinjene, to je vodilo v zmanjšanje kreditov za majhna in srednja podjetja banka, ki je eh, koncentrirana in se posveča predvsem eh, finančnim špekulacijam in pa večnacionalnim podjetjem, take banke niso imele pravega znanja eh, za povezave z majhnimi in srednjimi podjetji. In po mojem mnenju se isto dogaja tudi s predlogom za unijo kapitalskih trgov. Tukaj gre spet za to, da naj bi iste finančne skupine uh, eh, dajale kredite, pa se posvečajo predvsem špekulaciji. In eh, tukaj eh, gre za veliko tveganje za MSP-je. Mi pa potrebujemo boljšo finančno in bančno regulacijo. Potrebujemo tudi model bank, ki, bo, ki bodo imele eh, tudi tisti javni element in pa povezano z MSP. In zato ne želimo poglabljati tega neoliberalnega modela ampak želimo urediti upravljanje eh, bank, eh, s katerim komisija nažalost želi končati. Hvala. Eh, Hvala. Sedaj Filip Plomberg za zelene. Belgen, who same veste, na to so. Um, ehm, dobro. Um, tu vidimo, kako dobro Belgici so delujemo. Um, ehm, V Belgiji sicer ni, ne sodelujemo tako dobro, ampak tu v skupini pa ja. Um, pri teh pomembnih um, točkah prihaja seveda do velikih napetosti pri obravnavi te teme. MSP so pomembni, gospod Simon prav, imate 20 let, uh, že trobimo v isti rok um, malo deloma se ne strinjam z vami. Če preberemo zadnje poročilo ECB-ja o dostopu do financiranju, potem piše, da so MSP iz euroobmočja mnenja, da je dostop do financiranja najmanjši problem, s katerim se soočajo. To ugotavlja ECB. Torej, jaz, um, nisem hagiograf ECB-ja, ampak včasih menim, da so vendarle povezani z realnostjo. Če je to realnost, potem obstajajo drugi problemi, s katerimi se soočajo MSP-ji. V istem poročilu ECB pravi, da um, se banke trudijo zagotoviti to financiranje. Torej, malo um, se počutimo um, nelagodno, ko govorimo o teh novih pravilih za financiranje MSP-jev. Um, svoj čas smo imeli idejo, ki mogoče še ni bila zrela. Rekli smo, da um, banke um, niso, da ne obstaja samo ena kategorija bank, temveč različni poslovni modeli. In nekatere banke izključno financirajo eh, ekonomijo in nekatere celo izključno MSP-je, glede eh, Kavambrida, eh, Triodo, CPA, torej več bank je, ki izključno financirajo samo MSP-je. In mogoče bi morali potem um, um, torej direktivo o um, finančnih zahtevah videti tudi um, z ozirom na to, kakšno je poslovno področje, področje delovanja določene banke. Um, in zato se počutimo malo nelagodno, kar zadeva te eh, zahteve bank in potem listinjenje. To sem že večkrat rekel in vsi mi ponavljajo isto. Listinjenje um, uh, eh, olajšuje financiranje za velika podjetja, ne pa za mala in srednje velika podjetja. Da, zato pri tem, s čimer se sedaj ukvarjamo, pravzaprav sploh ne gre. Um, to, kar mi priporočamo, pa ne vem, ali je to možno vključiti v poročilo ali ne, zakaj ne, ne bi financirali pri teh previdnostnih pravilih glede na poslovni model in ne na stranke ali na potrošnika. Uh, in če v bančni uniji eh, govorimo o prispevkih v sklad za eh, reševanje in sanacijo bank ali v drugi sklad, eh, ki je bil spostavljen za banke, da potem prispevki bank, ki financirajo MSP-je v ta dva sklada, ki sta v bistvu vzajemna sklada, da so ti prispevki nesorozmerno visoki. Eh, tore velike banke financirajo malo eh, v primerjavi s finančnimi tveganji, ki jih predstavljajo, medtem ko majhne banke plačujejo visoke prispevke v ta dva sklada. In zato bi bilo treba olajšati življenje tem bankam in bi morali bolj pošteno ravnati s temi prispevki. Jaz vem, da eh, ta dos... potem bančna strukturna reforma. Um, če um, bankam, um, uh, ki uh, imajo v glavnem um, samo, ki v glavnem upravljajo samo uloge, uh, ne uh, financirajo pa MSP-jo oziroma kredito in če bi predvideli drugačne določbe za te banke in bi jih prisilili, da grejo tudi v kreditiranje, potem bi se zadeva spremenila. Uh, Seveda pa je treba upoštevati tudi makroekonomsko okolje. Vemo, da imamo sedaj EFSI, ampak EFSI nima prave strateške usmeritve, po moje. In če poskusimo bolj usmeriti predvsem javne investicije um, in MSP-ji, um, so pomembni pri tem, predvsem tudi kar zadeva naprimer energetsko učinkovitost, potem sončna energija, ne pa jedrske elektrarne, če bi um, torej ta, to energetsko tranzicijo, prehod na nove vire, um, pridobivanja energije, če bi um, bolj financirali tudi take projekte, potem bi s tem dosegli pomemben cilj za EFDD, gospod Cani. Grazie, eh... Hvala. Želim se navizati na to, kar je povedal Filip, eh, kajti eh, to je po moje tudi najbolj pomembna stvar. Ne glede eh, na statistike, na ankete med MSP in med podjetniki, med tistimi, ki um, um, živijo v realni ekonomiji v Evropski uniji, potem iz vsega tega vidimo, da glavna skrb ni dostop do kreditov, do posojil. Um, to se izboljšuje um, s časom temveč pomankanje povpraševanja po izdelkih, ki proizvajajo ta podjetja. Dokler Unija ne bo v stanju uh, da zagotovi um, ustrizno povpraševanje za te izdelke, bodo MSP-ji še naprej v težavah in um, um, bomo tudi doživeli stečaje teh podjetij. Um, Seveda gre tu za makro, makroekonomska vprašanja, za politiko varčevanja, um, za Eh, strukturne spremembe na področju um, ponudbe in ne povpraševanja. Torej, in zato um, na ta način ne rešujemo skrbi MSP-jev. Moramo pa opozoriti tudi še na drugo težavo MSP-jev in sicer enotna valuta. MSP-ji um, najšipkejših držav um, morajo eh, delovati pod slabšimi pogoji kot eh, bogate države. Zakaj? Za, ker MSP-ji iz perifernih držav eh, delujejo z eh, nadcenjenim menjalniškim tečajem, s previsokim menjalniškim tečajem in to je seveda, eh, zato so v slabšem, na slabšem. Eh, pri tem poročilu bi se veliko bolj osredotočil um, na dostop MSP-jev do tradicionalnih kreditov. Um, kapitalski trg ni nekaj, kar bi bil zelo blizu MSP-jem. Nek model, ki funkcionira v ZDA, kjer je srednja velikost MSP-jev veliko večja kot v Evropi, um, tam to mogoče funkcionira, pri nas pa ne. Um, torej, obveznice um, in tako naprej za MSP-je to ne bo delovalo, temveč samo za velika podjetja, ki imajo že sedaj dostop do teh inštrumentov. In zato uh, je to nepotrebno delo, ki ga opravljamo. Moramo se osredotočiti na bančni sektor in tudi v prihodnosti naj bi to bil. Eh, glavni dostop do kreditov strani MSP-jev in tu moramo storiti naslednje in sicer zagotoviti, da bo znotraj EU, da bomo imeli bančni sistem, ki eh, se bo koncentriral na potrebe realnega gospodarstva in bančni sistem, ki bo imel javno funkcijo in sicer, da zagotovi eh, dostop do posil MSP-jem. Moramo um, določiti to, kar lahko delajo banke. Danes imamo v Evropi veliko bank, predvsem imamo velike banke, ki posvečajo večji del uh, bilance dejavnostim, ki uh, niso povezane z realnim gospodarstvom in to ne ustvarja vrednosti za uh, gospodarstvo, to ni dodana vrednost za gospodarstvo, ne podpira MSPM, temveč to uh, predvsem spodbuja špekulacije in tudi povečuje tveganja v Evropski uniji in posledice takšne krize doživljamo tudi še danes in te posledice potem vplivajo na MSP-je. Torej, to je po moje bistvenega pomena. Um, um, um, šef Federal Reserve um, je. Yeah pred uh, prejšnji teden objavil članek eh, in je rekel, da so velike banke veliko sistemsko tveganje in da jih je treba eh, razbiti in mislim, da se moramo na to koncentrirati. Potrebujemo pravo bančno ločitev v Evropi, da bomo imeli torej, banke, ki bodo izključno servisirale MSP-je s posojili. In kar zadeva nove instrumente, eh, mislim, da so v tem poročilu zelo um, zanimive spodbude vzajemno financiranje. To je prav gotovo trend, ki se bo povečeval tudi v Evropi in moramo olajšati ureditev tega. Pripraviti moramo določbe, ki bodo za MSP-je olajšale dostop do teh instrumentov, eh, ki. Um, je inovativna ideja in ki se uveljavlja in ki mogoče v tradicionalnih oblikah financiranja ne najde pravega mesta. Po drugi strani pa moramo storiti vse, da bomo znotraj EU eh, ustanovili sklade tveganega kapitala, veliki skladi, javni skladi, ki bodo financirali eh, zagonska podjetja, inovativna zagonska podjetja, ki eh, ne bi eh, našla eh, zasebnega kapitala, ki pa so v perspektivi eh, lahko velika dodana vrednost za Evropsko unijo z novo tehnologijo, z novimi poslovnimi modeli, z novimi perspektivami za prihodnost. Vemo, da te ideje ne pomenijo eh, neposrednega dobička, temveč gre za visoke investicije v infrastrukturo. Eh, zasebniki eh, niso pripravljeni vlagati v takšne projekte. Javni sektor mora tu pomagati, države morajo podpirati takšne ideje, ki se potem lahko preoblikujo v veliko korist za realno gospodarstvo. In še zadnja točka. In to mogoče ni neposredno povezano s to točko, je pa eh, kljub temu, um, tem povezano in sicer gre za obdavčitev. Velik, številna velika podjetja in to smo videli tudi v skupini Tax in tudi uh, naš odbor Econ, ko se ukvarjamo z um, obdavčitvijo um, pravnih um, družb, torej velika podjetja. Um, Eh, so na boljšem, kar zadeva obdavčitev. Obravnava se jih um, drugače kot majhne. In uh, zato nastaja tudi tu razlika pri obdavčitvi med velikimi podjetji in eh, MSP. Hvala. E Hvala. Uh, gospod Aneman, s imenom ENF, ne, ga ni tukaj. Uh, Dobro, nekaj časa še imamo za postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega, če kdo želi besedo na to temo. Okay, have, uh, uh Zdaj pa besedo predajam gospodu Karasu. Izvolite. Najlepša hvala za izčrpno razpravo. pri čemer se je vsak govorec osredotočil na splošno analizo situacije, ki presega zgolj moje poročilo. Poleg tega pa je v vsakem prispevku bil podan tudi konkreten predlog, kako izboljšati to, priporoči, kako izboljšati to poročilo. V zadnjih letih so se zadeve premaknile za majhna in srednje velika podjetja tudi v okviru uh, nove bančne ureditve. Ta parlament eh, je k temu veliko pripomogel. Brez tega parlamenta ne bi imeli jamstva za male banke, za ta decentraliziran sistem. Brez tega parlamenta v okviru sklada za strateška vlaganja ne bi okrepili bank, ki zagotavljajo posojil za majhna in srednje velika podjetja. Poleg tega tudi ne bi imeli eh, platforme za vlaganja. Torej, eh, potrebujemo oceno tega, kar se je že zgodilo zaradi prejšnjih eh, poročil, ki smo jih pripravili v tem eh, poročilu. Mogoče nekaterih stvari ni treba ponavljati, druge pa. Namreč potrebujemo tudi oceno učinkov finančne uredbe na zagotavljanje sredstev za banke. V tem poročilu za, na lasno pobudo pa ne gre za to, da bi pripravili poročilo na temo bank ali pa da bi izvedli strukturno reformo bančnega sistema, kaj ti imamo že poročila na, ta, na to temo, tudi v povezavi s kapitalsko unijo recimo. Gre za to, da poudarimo vlogo majhnih in srednje velikih podjetij v okviru kapitalske unije. ne moremo celotnega financiranja majhnih in srednje velikih eh, podjetij prenesti iz eh, kreditnega na kapitalski sistem. Tega tudi ne želimo. Eh, ogledati si moramo predvsem možnosti, kako podpreti dajanje posojil, kako zagotoviti nove možnosti financiranja. In z tem poročilom ne želimo usmerjati finančne politike v Evropski uniji, eh, kajti imamo različna mnenja glede tega. Pri predlogih sprememb pa prosim poskrbite za poglobitev in dopolnitev tega poročila, potem pa upam, da bomo kmalo imeli sejo poročevalcev v senci in da bomo razpravljali o tem, katera so težišča tega poročila. Po mojem mnenju so posojila en način financiranja, ki pa ne more zagotavljati eh, stoodstotnega uh, financiranja. Potrebujemo tudi dodatno eh, financiranje poenostavljena pravila. In uh, v tej smeri bi uh, si morali prizadevati. Ne gre za ali eno ali drugo možnost, ampak za dopolnjevanje obeh možnosti. Če smo vsi mnenja, da vprašanje financiranja ne predstavlja nobenih težav, eh, če želimo predvsem uh, rast eh, in pa konkurenčnost, potem ne potrebujemo tega poročila. Kaj ti? Na ta način ne bomo rešili problemov eh, v povezavi z zagotavljanjem rasti in pa konkurenčnosti. Če pa vprašanje financiranja ni problem in imamo druge probleme, ki so večji, potem tega poročila ne potrebujemo. Če eh, gre tukaj za gospodarsko vprašanje, za eh, problem, problem pristopa in tako naprej, se s tem vsekakor strinjam. Ampak eh, mislim, da potrebujemo konkretne primere, ki slabše delujejo, recimo kot je navedel kolega v Združenem kraljestvu, kot eh, drugi. Sistem mora delovati povsod v Evropski uniji in zaradi tega bi moralo to eh, poročilo eh, zagotoviti močnejše smernice znotraj Unije kapitalskih trgov hvala, gospod poročevalec. Gospod Karl, s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu in prehajamo kar na naslednjo, to je druga točka. In sicer gre za izjeme za trgovce z blagom. Tukaj sem sam poročevalec in bom podal uh, svojo izjavo. CRR, torej kapitalske zahteve. Uh, izločajo zaenkrat eh, kreditne institucije in investicijska podjetja iz kapitalskih zahtev, ampak ta izjema eh, preteče 31. decembra 2017. Ta datum je bil izvorno vključen, zato da komisija lahko izvede pregled, da ima dovolj časa za to in sicer glede bonitetnega nadzora, bonitetnega režima eh, do konca leta 2015. Potem naj bi Eh, prilagodila eh, zakonodajni režim za investicijska podjetja in pa kreditne institucije. Ampak ta pregled še vedno traja in namen tega poročila je, da se eh, obstoječi režim podaljša, dokler ta pregled ne bo do konca izveden. In dokler se ne začnejo izvajati spremembe bonitetnega okvira ali pa vsaj do 31. decembra 2020, če se stvari ne uredijo prej. Na ta način bi eh, se izognili situaciji, ko bi morali trgovci z blagom uh, izpolnjevati zahteve uh, iz direktive o kapitalskih uh, zahtevah. V tem osnutku se strinjam z mnenjem komisije in sem zato, da se podeli to podaljšanje. Okay. I just concluded my speech, but for the next speech. Uh, Gre za zelo tehnično področje. Gre samo za to, da se podaljša rok izvajanja, oproščam pa se eh, tolmačem zaradi slabega zvoka. Torej, upravičujem. Za skupino ELS eh, uh, bo spregovoril gospod Balc, izvolite. Thank you very much. Uh... President, uh, uh, thank you. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za vaše pripombe, gospa Pitikajnen. Se strinja s pristopom komisije in podpira tudi vaš eh, pristop. Eh, poziva pa komisijo naj pospeši delo glede investicijskih podjetij, zato da se najde ustrezen pristop eh, čim prej. Tako da se bomo o tem lahko dogovorili še pred iztekom roka oziroma pred iztekom podaljšanega roka. Tako da eh, res mislimo, da je potrebno to urediti in rok podaljšati. Gospa Piti Kajnen, ki je naša poročevalka v senci, komisijo prosi oziroma sprašuje, eh, kako poteka zdaj ta pregled ali že imajo različne možnosti na voljo, so že razmislili o tem in ali je že opredeljena tudi časovnica, torej dokdaj naj bi dobili predlog. Eh, tu so te kratke pripombe z naše strani, predvsem strani eh, poročevalke v senci, gospe Piti Kajnen. Many thanks, eh, Mr. Balc. Hvala, gospod Balc. V imenu skupine ALDE, Mihajl Teurer, izvolite. Thank you, chair, dear colleagues, ALDE hvala. Valde se strinjamo s predlogom komisije, da se izjeme podaljšajo eh, in sicer izjeme eh, glede zahtev eh, oziroma izjeme glede izpostavljenosti za trgovce z blagom. Te izjeme sicer potečejo 31. decembra 2017 in trgovci z blagom bi potem morali izpolnjevati vse kapitalske zahteve, kot je to predvideno v CRR in CRD od 1. januarja 2018 naprej. To pa ne bi bila primerna obravnava za nje in mislimo, da bi lahko to negativno vplivalo na sektorje, kjer so uh, ti trgovci z blagom še posebej aktivni, predvsem uh, živilski sektor uh, in pa energetski uh, sektor. Tukaj treba upoštevati uh, trgovce z blagom in njihove posebnosti. Uh, ti so še posebej izpostavljeni uh, določenim fizičnim elementom, uh, zelo so, se tudi razlikujejo med seboj ta podjetja in tudi niso tako zelo odvisna od kratkoročnega financiranja. Eh, zato pa komisijo pozivamo naj pregledajo profile trgovcev z blagom in sicer v kontekstu trenutnega pregleda režima kapitalskih zahtev. Tako bomo dobili najboljši možen in ustrezen bonitetni okvir za nje. Hvala. You, Hvala, gospod Teurer. Gospa Matijas v imenu skupine GUE? Ne, je ni. Gospod Lambert za zelene. The, the... No, za politike je ponavadi težko, kako dolgo zgodbo skrajšati. Danes pa je izjiv obraten, torej kako kratko zgodbo podaljšati. Ne bom govoril sedem minut o tem težavnem dosjeju. Rad bi povedal samo naslednje, strinjamo se s poročevalcem, ampak eh, ker imam še vedno eh, čas za govor, eh, naj povem še to, da sem v soboto prvič postal dedek, mogoče zato, da malo poživim vzdušje tukaj. Eh, saj nisem sam odgovoren za to, ampak eh, moja hčerka, ki je to uspelo. No, sicer pa nič drugega, samo to, da por, eh, poročevalca podpiramo. V imenu skupine FDD e ali ENF ni posebnih pripomp. No, zdaj pa še agenda. 21 koledarskih dni imate na voljo, da temu oporekate. Do 7. marca je torej možno vložiti ugovor, potem pa bo poročilo eh, sprejeto. Razen, če ugovor vloži 10 odstotkov članov, eh, to pomeni 7 članov ekona. Eh, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Rad bi se vrnil na prejšnjo, ker vam nisem podal urnika za prejšnje poročilo. Dostop do financiranja za MSP je, rok za amandmaje je 5. april ob 12. Potem bomo razpravljali o predlogih sprememb 25. Eh, ali pa 16. aprila. 25. ali 16. tako tukaj piše. 25. in 26. ne 16. glasovali bomo v Ekonu pa 13. ali 14. junija, odvisno od tega, kdaj bomo dobili. Eh, dovoljenje na plenarnem zasedanju, pa bo poročilo predmet razprave septembra 2016. No, zdaj pa smo pri zadnji, zadnji točki. Gospod predsedujoči, ali lahko tehniki kaj naredijo v zvezi z mikrofonom, ker se res sliši samo močan hrup. Če. Bom samo zamenjal mikrofon. No. 5. april, eh, prelogi sprememb, 25. in 26. aprila bomo razpravljali o tem, glasovali bomo v Ekonu 13. ali 14. junija, na plenarnem zasedanju pa bomo poročilo obravnavali septembra. Zdaj pa smo pri zadnji točki eh, na dnevnem redu, to je točka v zvezi z DDV. In sicer gre za skupni sistem DDV-ja gospa Ferreira pa bo podala uvodne, uvodno izjavo. Peter. Hvala. Na mesto Petra Simona bom to storila. Iz povemnih razlogov ga ni tukaj. Glede poročila pa naslednje. Peter Simon misli, da je to poročilo spet zelo tehničen predlog in sicer gre za to, da se podaljša trajanje eh, minimalne stopne 15 odstotkov od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017. Ta direktiva zadeva prehodni sistem minimalnih stopen in Eh, predvideva to, da eh, stopna ne sme biti nižja od 15 odstotkov v nobeni državi članici. Minimalna standardna stopna se izvaja povsod, temu je že zdaj tako in s tem zagotavljamo eh, varovalko za primerno delovanje notranjega trga, ne da bi prihajalo do navskrižja interesov ali pa izkrivljanja konkurence. Države članice imajo stopno nad 15 odstotkov, in to tudi zagotavlja določen manevrski prostor za države. Eh, države lahko izvajo reformo DDV-ja, eh, zato da se eh, dvigne ta stopna in da se baza razširi. Od leta 1993 naprej je bilo to petkrat razširjeno. Izvaja pa se do konca leta 2015. Leta 2016 bo komisija pripravila akcijski načrt eh, za eh, sistem eh, DDV-ja, ki bo odporen na goljufije in ki bo prilagojen notranjemu trgu. Ta akcijski načrt bo tudi predvideval dejavnosti za naprej in bo sledil tudi dosežkom iz poročila iz leta 2011 o dosežkih DDV-ja tam bodo tudi opredeljene glavne značilnosti režima DDV za eh, znotraj evropsko trgovino. Mm, komisija predvideva, da se bodo obstoječa pravila glede stopen DDV-ja prilagodila nekemu dokončnemu eh, sistemu, ki bo deloval po načelu namembnega kraja. Dokler pa tak sistem ne bo vzpostavljen, eh, gre za to, da se ohrani eh, minimalna stopna DDV-ja pri 15 odstotkih, kot velja zdaj. Eh, poročevalec se strinja s komisijo, to naj bi razširili za dve leti oziroma podaljšali za dve leti eh, do konca decembra 2017. Ehm, treba je počakati tudi na akcijski načrt o DDV. Hvala. To, uh, Elisa the... Hvala, Elisa. Gospa Pavnova. Eh, bi morala govoriti, pa je ni tukaj, upravičila se je, želi kdo besedo. Gospod Langen, izvolite. Eh, eh, ja, najlepša hvala. Načeloma se seveda strinjamo z tem predlogom. Gre zgolj za privolitev Evropskega parlamenta, ampak nekaj le vendarle čudnih zadev. Najprej, zakaj naj bi to podaljšali zdaj za dve leti? Prej smo to vedno podaljšali za uh, pet let. In druga uh, čudna zadeva je, da naj bi to bilo spreto 1. januarja, v veljavo pa naj bi stopilo 1. aprila. In uh, tukaj uh, je neka uh, trimesečna pravna vrzel. Zakaj je Evropska komisija tako pozno podala ta predlog? Zakaj le za dve leti? In uh, eh, nasplošno, zakaj je bil ta predlog tako pozno uh, predstavljen? Eh, kajti kar naprej govorimo, da se želimo boriti proti nezakonitemu DDV-ju, Evropska komisija pa je sedela križem rok dve leti. Torej, to se mi zdi nekoliko čudno. Uh, thank you, Mr. Langen. Hvala, gospod uh, Langen. Uh, sam sem poročevalec v senci v imenu skupine EKR. Rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Simonu. Strinjamo se z njim in s komisijo, da je treba podaljšati trenuten okvir za dve leti. Upamo, da bo komisija ta čas uh, koristno uporabila, zato da se osredotoči na pripravo nekega primernega akcijskega načrta za DDV, s katerim bo čezmejno trgovanje za podjetja postalo lažje. Še vedno namreč dobivamo pritožbe strani podjetnikov, da trenutni DDV režim e, predstavlja preveliko breme. Naprimer, obstajajo težave, da podjetja dobijo DDV iz drugih držav. Eh, potem tudi za eh, podjetja, ki se ukvarjajo z e-trgovino, to predstavlja težave. Sam bom komisijo prosil ne samo, da se bori proti goljufijam, kar je seveda pomembno, ampak da se osredotoči tudi na to, da se dopolni notranji trg in da se odprejo nova vrata, nove možnosti za podjetja v zvezi z novim ponostavljenim sistemom DDV. Se pa strinjam z vprašanjem gospoda Langena, zakaj dve leti? Uh, in uh, komisijo bom mogoče prosil za pojasnilo in pa eh, prosil tudi, da ta čas res dobro porabijo. Gospod Ježek naj bi spregovoril v imenu skupine Alde, ampak je moral zapustiti dvorano. Gospod Urtasun v imenu zelenih je tudi moral oditi. No, pa imamo še nekaj časa, je še kdo tukaj iz FDD ali ENF? želi kdo besedo. Sicer pa lahko zaključimo ta sestanek malo prej. No, še gospa Ferreira lahko dobi besedo v imenu poročevalca. Vi kan. Well, thank you very much. Najlepša hvala. Mislim, da velikih problemov ni, da ni tudi velikih nesoglasij med poročevalci v senci tukaj v parlamentu in poročevalcem, ampak eh, pomembno je, da dobimo informacije strani komisije in tukaj Eh, bi potrdila to, kar je rekel gospod eh, Werner Langen. Zakaj je predlog prišel tako pozno in zakaj dve leti? Eh, mi si to razlagamo namreč tako, da je toliko časa potrebnega za širšo reformo DDV, ki bi potem lahko začel bolje delovati. V ekonu podrobno spremljamo tudi boj na področju goljufij v zvezi z DDV. To je moja razlaga, ampak dobro bi bilo prisluhniti tudi komisiji, da dobimo eh, potrditev te naše interpretacije. Thanks, uh, Hvala. Komisija si je zapisala vsa vprašanja, to so mi zdaj sporočili. Potem pa bodo potrdili, ali je eh, to dveletno obdobje eh, povezano s širšo reformo DDV-ja ali ne. No, zdaj pa še časovnica za zaključek. Eh, gre za postopek, ki je poenostavljen. Torej, po poenostavljenem postopku vse skupaj poteka. 21 dni imate člani Ekona, da vložite ugovor, 25. februar je ta rok pod tem bo poročilo sprejeto, razen če bi sedem članov odbora ikon ugovarjalo. No, s tem smo pa pri koncu današnjega sestanka. Vsem želim lep večer. Hvala.